Gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, ponovno otvarjam zasedanje. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejetih besedil so na voljo. Ima kdo kaj proti tem dokumentom? Temu ni tako, s tem smo zapisnik sprejeli, potrdili. Prva točka na dnevnem redu je